šalit. In sicer imamo amantma petih eh, poslanskih eh, skupin, poslancev Konbendit, Albrecht in Bitikofer, eh, kdo se strinja z prvim amantmajem, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma šest, poimensko glasovanje, glasujemo. Amantma šest. ste vsi glasovali. Potem zaključujem glasovanje. Zavrnjeno 13.36, 11 vzdržanih. Sedaj pa po imensko glasovanje. Glasovanje teče. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 8 za, 45 proti, 9 e, zdržanih, amadma je zavrnjen. E, pripomba 4, originalno besedilo, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Po vodni navedbi A, amandma 3, po imensko, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Amantma je zavrnjen. 14 za, 32 proti, 17 zdržanih. Amantma 4, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno uvodna navedba E, amandma 2, poimensko glasovanje. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 8 za, 40 proti, za vrnjeno. 16 je bilo vzdržanih. Sedaj glasujemo o predlogu resolucije v celoti. Kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, zelo malo glasov proti, zelo malo vzdržanih, zato je resolucija sprejeta. Sedaj glasujemo o šestih amandmajih o Mehiki. Imamo skupno resolucijo petih poslanskih skupin. Glasujemo o paragrafu 1, poimensko glasujmo. Ste vsi glasovali? Zaključujem glasovanje. Amandma je zavrnjen, 8 za, 54 proti, en vzdržan glas. Amandma 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma 3, poimensko glasovanje. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 7 za, 54 proti, amandma je zavrnjen. En glas je bil zdržan. Amandma 8. Kdo se strinja s tem amandmajem? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno. Amantma štiri, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sedem glasov za, 54 proti, amantma je zavrnjen. Vzdržan je bil en glas, ena oseba se je vzdržala. Amantma pet, poimensko glasujemo. Amantma pet, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 6 glasov za, 54 proti, 2 vzdržana glasa, amandma je s tem zavrnjen. Ovodna navedba A, amandma 1 po imensko, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 7 glasov za, 55 proti, 1 vzdržan glas, zavrnjeno po uvodni navedbi J. Amandma šest, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Še zaključno glasovanje. Glasujemo poemensko o resoluciji celoti. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasujmo. Konec glasovanja. 57 ja, 2 e, proti, 3 vzdržani, sprejeto. Resolucija je s tem sprejeta. Po dnevnem redu glasujemo o petih amandmajih o Južni Koreji. Nimamo e, nobenih e, amandmajev, zato glasujemo o besedilu v celoti poimensko. Glasujmo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 50 za, 4 proti, 6, 4 je vzdržani. Resolucija je s tem sprejeta. Od sveta sem prejel stališča, prejel sem tudi stališča komisije. Eh, to bo objavljeno tudi v zapisniku. Eh, rok treh mesecev eh, začne teči jutri. Zapisnik tega zasebanja bo parlamentu predložen na začetku naslednjega zasedanja v predložitev. In Eh, te resolucije bom eh, neposredno posredoval naprej, če ni ugovorov. Eh, ugovorov ni, zasedanje Evropskega parlamenta je s tem zaključeno. Vsem želim srečno po domov. To, to